Ponovno bomo nadaljevali z zasedanjem. Eh, zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo, imate kaj proti, če nimate, potem smo to, ta zapisnik sprejeli. Sedaj